alternativnih možnosti, naprimer eh, zemljske dragocene kovine. Z veliko predstavniki industrije sem se pogovarjal, naprimer tisti, ki se ukvarjajo z nano materijali, da naj skušajo pripraviti alternative. Potrebno se je torej osredotočati na inovacijo. Četrta točka je razvoj kazalnikov pozivam države članice in komisijo, da pospešijo ta postopek. In petič, potrebno je razširiti tudi direktivo o ekološki zasnovi proizvodov. Potrebno se je torej osredotočiti pri proizvodih tudi na zmožnost, da bomo lahko reciklirali uh, sestavine teh proizvodov. To je ključnega pomena za učinkovito rabo surovin. Zato predlagam, da bi razširili področje uporabe okoljsko primernih zasnov izdelkov. To je pet ukrepov. Seveda se je bilo težko omejiti na teh pet področji, poznam še 10-20 drugih zelo pomembnih področji, vendar pa sem se prisilil, da sem to storil in sedaj imam, sedaj imam teh pet področji, ki so omenjena. Potem gre tudi za zeleno javno naročanje, tudi to je zapisano, vloga potrošnikov. Eurobarometer lani je pokazal, da so potrošniki voljni sodelovati pri recikliranju pri višjih standardih na tem področju. Več kot tri četrtine potrošnikov je pripravljenih, zelo entuzijastičnih za sodelovanje na tem področju. Potem premik eh, glede plačevanja davkov, da naj onesnaževalec plačuje in potem tudi to, ta razprava prek BDP, potem bioraznolikost, ekosistemi, vse to je omenjeno. Omenjeno, večina teh področji je v snutku. Seveda imam tudi kar nekaj predlogov sprememb. Težko je na štirih straneh zajeti tako obsežno področje. Na predloge spremem se bom vrnil naslednji teden. Mislim pa, da bo odbor pomagal pri zapolnitvi vrzeli, ki še obstajajo in zelo se veselim vaših predlogov na to temo. Končno in tako bom tudi zaključil, pa bi vas resnično želel pozvati, da se držite osnutka, ki sem ga pripravil, da se držite teh prednostnih ukrepov, izzivov. Morda to niso končna področja, vendar pa skušajmo vse omejiti, zato da bi ta dokument ostal politično pomemben. Komisija in svet morata to tudi podpreti in upam, da boste smisledili pri teh prizadevanjih. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Gerbrandi. Sedaj pa poročevalci v senci. Najprej Karl Heinz Florenc, potem pa Merkis. Hvala lepa, kolega Gerbrandi. Hvala lepa. Pripravili ste zelo dobro poročilo, po mojem mnenju. Večkrat sva se tudi pogovarjala in zelo sem podpiral to, da ste zapustili oska pravila komisije in ste pogledali na vse skupaj nekoliko širše, obrali drugačno pot in sedaj razmišljate tudi o nekaterih novih stvarih in to se mi zdi prav. Izredno bi vas rad podprl, da sedaj zaradi tega, ker je to področje tako široko, ne bi podali preveč predlogov sprememb in da bi se osredotočili na področja, ki jih je pripravil gospod Gerbrandi. Ne želim torej ogroziti sprejetja politično pomembnega poročila. Gotovo je nekaj točk, kjer bi o tem že še želel spregovoriti. Ključno področje, tu se z vami strinjam, celotno področje trga sekundarnih materijalov v Evropi, tega je potrebno podpreti. Zato si že dolgo prizadevam in tukaj nismo bili vedno tako uspešni, kot bi si želeli. Mislim, da je zamisel s šengenskim območjem dobra. To je dober pristop. Natančno moramo premisliti, kako bomo se ukvarjali z vprašanjem davkov. To ima praviti tudi šengnom. Kako bomo to obravnavali? Ne, da bi se želeli tisti najpomembnejši temu takoj že izogniti, kajti to ne bi bilo dobro. O tem je potrebno še razpravljati. Nekoliko glavo bola mi povzroča vprašanje okoljske zasnove izdelkov. da bi to vključili v celotno proizvodno. Ne vem, kako bi naj to storili. Naprimer, če nekdo goji drevje in ima na hektarju 500 dreves, ki jih je vzgojil in jih potem prodaja, kako naj pa seveda sedaj uračuna ta okoljsko zasnovo? A so to parametri, kakšni kriteriji so to, kakšne številke, torej razmerja, kaj je to? Jasno, razumem, kaj pomeni okoljska zasnova izdelkov, vendar pa, če želimo resnično to dobro pripraviti, potem moramo natančno preveriti, kaj želimo. Mislim, da bi lahko tukaj to storili samo z temeljito presojo vplivov, sicer bo to sod brez dna in bo zelo težko vse skupaj upravičiti računovodsko gledano. Torej, O tem se sprašujem. Potem vaši kazalniki, mislim, da želite precej hitro jih določiti, tudi sam se zauzemam za to. Vendar pa morda bi to eh, bil bolj odprt seznam, kajti nisem resnično prepričan, če resnično vemo, kaj želimo s tem in kako dalje želimo iti. Tudi na tem področju je potrebna presoja vplivov. In potem konkurenčnost, to je potrebno preveriti, da, to je jasno, to se mi zdi dobro. Naj se še enkrat dotaknem teme davkov. Mislim, da je pripomba, gospod Hedegard, da moramo obdavčiti to, kar zažigamo, ne to, kar pridelujemo, da je seveda to jasno. Argument, da bi sedaj davčno politiko v Evropi trajno spremenili, to je jasno potrebno podpreti. Vendar pa moramo seveda odvzeti argumente tistim, ki pravijo, da bomo obdavčili potrošnike, ne bomo pa popustili na drugih področjih. Žal je tako, da imamo potrošniške davke, tudi v Nemčiji nismo pa uspeli na drugih področjih potem razbremeniti državljane. tukaj moramo biti previdni. In to se mi zdi pomembno. Vendar pa vse eno, te teme se je potrebno lotiti in to bom na zmeren način storil tudi sam. Da bi naj jedli manj mesa, no ja, tudi sam ga jem vedno manj, vendar pa ali bomo s tem resnično eh, to poročilo obogatili, hm, to sem drugega mnenja in kolegi, ki so se odločili živeti kot vegetarijanci, ti morajo vedeti, da je učinek, ki ga dosegajo v primerjavi z mesojeci, tako velik, kot da bi da bi ogrevanje stanovanja zmanjšali za stopinjo, naprimer z 23 na 22 stopinj, torej učinek ni ravno velik. Naj pač to stori ta, ki hoče. Podal sem predlog spremembe, ki se ukvarja s sekundarnimi materijali. Najprej tudi s pripombo, da mora izginiti besedica odpadek iz naših glav. Najti moramo drugačen pojem sekundarne surovine, sekundarni materijali. Odpadek ima negativno konotacijo. Recikliranje pa tudi ni vse. V Nemčiji se mi včasih zdi, da ljudje prav noro ločujejo, reciklirajo, vendar pa potem ne znamo s tem eh, dobro ravnati. Torej smo svetovni prvaki na tem področju. vendar pa imamo potem bele naprimer, in eh, rjave steklenice, ki jih ločujemo, potem pa pride tovornjak in se zmeče v en koš. Torej, mislim, da moramo biti nekoliko bolj natančni in dejansko povedati, kateri so naši konkretni koraki v postopku recikliranja. Namreč resnično, da uporabimo surovine najvišje kakovosti in potem moramo imeti tudi standarde za to. Sicer, gospod Gerbrandi, pa je bilo veliko zadovoljstvo sodelovati z vami. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Judith Merkis, potem pa Bas Eichhout. Uh, uh. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega, za vašo odlično predstavitev in poročilo še prav posebno pa hvala za vaše osredotočanje na inovacije. To se mi zdi zelo pomembno. Mislim, da se vsi strinjamo. Moramo pa pojasniti, katere inovacije podpiramo. In tukaj imam nekaj za misli. Jasno, potrebujemo inovacije, ki bodo spreminjale svet. Morda bi to bil tudi fiskalni sistem morda nekakšna tehnika, da spremenimo naše ravnanje eh, z viri. Zahvaljujem se vam za to, da omenjate nekatera poročila na to temo. Mislim pa, da je pomenilo to omeniti tudi v zvezi s strategijo o naravnih virih in tukaj smo sodelovali. in potem imamo nekaj skupnih stališč, ki bi jih rada danes ponovila. Najprej, kar se tiče vašega predloga za fiskalno spremembo, strinjam se z vami v celoti, vendar pa vaš predlog ni popolnoma jasen, saj za mene, kajti pozivate, da naj bi imeli tudi pri javnih prehodkih okoljsko davčno stopno. Vendar pa kot je kolega Karl Heinz Florence omenil, če nekaj nekje dodate, morate nekje vzeti in če govorite o premiku od nekod do nekam, nekam drugam, potem me zanima, ali je to ta premik od trga dela k davčnim stopnjam na primarne sorovine Seveda pa moramo davčni sistem uporabiti za to, da bi vzpodbudili razvoj na področju surovin. Je pa potrebno si to ogledati. V nekem trenutku strinjam se s kolegom Gerbrandijem in Florencom, da je naš davčni sistem tisti, ki ga je potrebno spremeniti za spremembo družbe. Morda bi lahko v nekem določenem trenutku v našem odboru namenili pozornost samo davčni politiki. In potem nekaj manjka v vašem poročilu, kako se bomo izognili temu, da bodo proizvodi postali cenejši in da se bodo bolj prodajali. Torej, to bo nekakšen povraten učinek tega poročila. To, temu se moramo izogniti. In še nekaj nekaj, kar bo resnično pomenilo spremembo, je sprememba razmišljanja potrošnika ali poslovnega modela, morda oboje, to bi bilo najboljše. Razmisliti moramo o različnih poslovnih modelih in jih spodbujati, kot ste dali, tudi zasebni sektor, da naj eh, da na razpolago različne poslovne modele. In tukaj sem precej entuzijastična, da bi naj skusali, skušali prejiti iz družbe, ki eh, si samo izposoja, ki nima vlasti proizvodov, da se k temu vrnemo in da se potem ukvarjamo tudi z recikliranjem. Odpadki so zelo pomembni. To ste tudi omenili. Kot smo storili že v strategiji o sorovinah, moramo resnično spremeniti hierarhijo odpadkov. Potrebno je imeti hierarhijo surovin, naravnih virov, tako da bomo resnično vedeli, kako uporabljamo surovine in da jih bomo najbolje izkoristili. Morda nismo mi tisti, ki moramo opredeliti, opredeliti to hierarhijo, vendar pa lahko vsaj že začnemo z razpravo. Mislim, da moramo prav tako spregovoriti o stopni zbiranja za odpadke. Nimamo, naprimer, stopnje ki bi bila optimalna za sekundarne materijale, naprimer. Veliko govorimo o premenitih materijalih, ki so v tem, naprimer, zlato in tako dalje. In eh, strokovnjak bo znal iz proizvodov potegniti več. Zato moramo zagotoviti, da bodo ti proizvodi končali v rokah strokovnjakov. Želimo si torej tudi mm, stopno zbiranja žlahnih kovin sekundarnimi materijali seveda lahko uporabimo tudi spremenjeno davčno politiko. Vendar pa veliko je pravil, ki preprečujejo uporabo sekundarnih materijalov, naprimer pravila glede higiene, glede zdravja. In mislim, da se je potrebno to bolj podrobno ogledati. Potrebujemo uravnoteženost. Potrebujemo nekakšen pregled naših pravil, revizijo pravil, da bomo videli, ali so ustrezna. Lahko bi morda preverili vsa ta pravila in jih prilagodili. Zelo izpostavljate zasebni sektor, to je dobro in potrošnika. Vendar pa v našem svetu si zasluži potrošnik še večjo pozornost. Zato pozdravljam vašo zamisel o dieti To je bilo veliko krat omenjeno, vendar pa dobro je, da to omenjate, da moramo spremeniti. Naš način prehranjevanja to bo imelo vplive tudi na sektor prometa. Moramo pa seveda spremeniti na splošno naše potrošniško obnašanje. To je pomembno. Ni to samo odgovornost proizvajalcev, to je tudi odgovornost potrošnikov. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi omenili tudi označevanje v Evropski uniji in če bi poskušali najti bolj vključujoče označevanje, ker bi imeli vse združeno pošteno trgovino, energetsko učinkovitost, to bi ponudilo zelo veliko informacij za potrošnika. Torej, začetek proizvodnje in potem tudi nadaljna uporaba določenega proizvoda. In naj zaključim nisem tako entuzijastičen glede nanomaterijalov, mislim, da je dobro delovati na tem področju, vendar pa ne vemo še točno, kakšne so posledice. Naprimer, srbroj ima veliko učinko na bioraznolikost in mislim, da moramo biti previdni pri uporabi nanodelcev. In potem omenili ste šengensko območje za odpadke. Tukaj pa, spoštovani kolegi, se ne morem strinjati. Kajti mislim, da je zelo dobro, da skušamo, kar najbolj uporabiti opatke, vendar pa Schengen. Dobro, veste, ne bom sedaj imenovala držav, vendar pa nekatere države v Evropi niso tako dobre, kar se izpolnjevanja standardov tiče kot druge. Torej, imamo dobre uredbe o odpadkih, zakonodajo o odpadkih v Evropski uniji, bolj še pa izvajanje dokler se pravila ne izvajajo, tako kot bi si to želeli, sem proti kakršnemu koli šengenskemu območju. Čeprav, konec koncev, če bomo dobro izvajali, bi to lahko bila dobra zamisel. Veselim se naših prihodnih razprav in nedvomno bo to prelomno poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Merkis. Potem pa Bas Ajkart je naslednji eh, poročevalec Sinci. Potem pa Miroslav Uski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. In eh, hvala lepa za to poročilo, ki gre v pravi smeri. Od zelenih lahko pričakujete veliko podpore v zvezi s tem, kajti kot upate, Tudi mi mislimo, da bo to vodilo prihodnost Evrope in to mora biti v središču razprave. To poročilo bo tudi predmet eh, intenzivnih razprav tudi v drugih odborih Evropskega parlamenta, ne samo odboru za okolje. In to je še vedno velik problem, kajti ko se pogovarjamo o učinkoviti rabi surovin, eh, imajo ljudje pred očmi okoljsko agendo ampak to je v prvi vrsti gospodarska agenda, kajti to bo motor prihodne, eh, prihodnosti Evropske unije in o tem govorimo danes. In zato bi se morali o tem pogovarjati tudi v drugih odborih, ne samo v odboru za okolje. Poskrbimo za to, da se bo ta razprava razširila, da bo prešla meje našega odbora. Pri tem vam bomo nesporno pomagali in mislimo, da je to, to poročilo dober začetek. To da, seveda, kot ste sami povedali, Že sami ste prepravili številne predloge sprememb, a to velja tudi za nas. In to so štiri točke, ki bi jih rad omenil. Tukaj gre za mainstreaming, potem za razpravo o odpadkih, to je tudi del tega poročila, potem gre za določanje cen in pa za raven ambicij tega poročila. To so štiri teme, eh, glede katerih bomo poskušali okrepiti poročilo. Potem pa bomo videli, kako bi lahko spodbudili razpravo zunaj tega odbora. Začnimo z mainstreamingom. Bodite prepričani, da ne bomo spreminjali strukture vašega poročila, kajti tudi mi si želimo, da bi določili prioritete. Torej ne želimo dodati naših um, uh, želja vrh uh, vaših. Ne, uh, sem za prioritete. Torej, Pomagali vam bomo pri tem, da bo struktura poročila ohranjena. Bo pa zaradi nas eh, poročilo ostrejše in boljše. Torej, nazaj k mainstreamingu. Nekoliko pogrešamo temeljne točke, da bi morala biti ta agenda del agende za Evropo 2020. Kajti tukaj bi morali biti ključni indikatorji, ki bi jih morala Evropa oziroma gospodarstvo izpolnevati v prihodnje. Vsi vemo, da govorimo o fiskalni konsolidaciji in podobnih stvarih ta hip. Toda na koncu, če ne bomo gospodarstva premaknili k učinkovitejši viri virov, potem bomo še naprej imeli težave z našimi proračuni, kajti preveč plačujemo za naše vire. Torej, želimo si Evrope 2020, semester je tukaj omenjen, ampak tudi to bi želeli še nekoliko okrepiti in pri tem vam bomo pomagali. Pa tudi trajnostna eh, proizvodnja in pa potrošnja. Mislim, da bi morali res osvetliti eh, te dve področje, tudi to je bistvenega pomena. Pa tudi, kar se tiče fiskalne reforme, tudi v zvezi s tem vam bomo pomagali. Potem pa še nekaj o odpadkih. Strenjam se za Judit, kajti skeptična je glede vaše šengenske zamisli. Šengenska zamisel je sicer lepa zamisel, kadar uh, imamo vzpostavljeno hierarhijo odpadkov. To, da bodimo previdni pri uvajanju šengena, dokler nimamo uh, hierarhije in dokler obstajajo države članice, ki ne izpolnjujejo pravil, ki jih imamo rekel bi, da moramo najprej vzpostaviti hierarhijo odpadkov. In v zvezi s tem bomo tudi ukrepili vaše poročilo. Torej, potrebujemo a, eh, nične odpadke. A, kajti imeli bomo ponovno uporabo in recikliranje in tako bomo dosegli, da ob koncu sploh ne bomo imeli več odpadkov. Najprej moramo zagotoviti to, potem pa bomo vzpostavili še prosto območje za odpadke. Sicer pa bomo spodbujali transport oziroma prenos odpadkov, kar pa bo v resnici pomenilo prevoz vode. In naj vam povem, da je to zelo neučinkovit način obravnave odpadkov. Torej, šengenska zamisel se mi zdi širše gledano zanimiva zamisel v to, da mislim, da eh, se moramo najprej loziti drugih stvari. Preprost primer vam bom podal in to tudi nekoliko pogrešam v poročilu. Kritika drugih eh, direktiv, kjer nismo dosledni. In ena od teh direktiv je direktiva o obnovljivih virih energije. V tej direktivi spodbujamo porabo določenih stvari v neučinkovitih elektrarnah. Torej, spodbujamo uporabo biomase za našo energijo in ta se potem sežiga v neučinkovitih elektrarnah in to je zelo neučinkovit način uporabe biomase. Torej, v tem smislu mislim, da se moramo res natančno pogledati hierarhijo, preden se lotimo Schengena. Poročilo bi morali v zvezi s tem okrepiti in pri tem vam bomo seveda pomagali kajti prepričan sem, da gredo tudi vaši predlogi sprememb v tej smeri, ampak mi bomo dali še dodatne predloge sprememb. Potem pa kar se tiče določene cen. Tukaj bi bilo lahko sporočilo nekoliko močnejše. Mislim, da je poglavitna stvar, ki jo moramo priznati, sledeča. Tekom let, če si pogledate, kako smo izboljšali a, našo delovno produktivnost, a, nismo pa izboljšali naše produktivnosti virov. In tukaj Eh, to je vprašanje cen. Vedno smo uvajali eh, davke na delo in to je vodilo k temu, da se je delovna produktivnost zelo zvišala. To je seveda dobra stvar. Ampak po drugi strani, če si pogledate produktivnost virov, um, to, tega nismo uredili in to čisto preprosto pokaže, kako lahko cene odigrajo svojo vlogo. To ste sicer omenili v poročilu, to da mislim, da bi moral to postati poglavitni del poročila, kajti cene so v končni fazi ključ za. Uh, energetsko učinkovitost. In tudi pri tem vam bomo pomagali. In še moja sklepna točka, četrta točka, raven ambicij. O nekaterih delih bi morali biti nekoliko strožji, pravite, pozivamo, spodbujamo in tako naprej. Ne, mislim, da mora jezik postati tukaj jasnejši. Naprimer, kar se tiče mejnikov, pravite, da ti bi lahko prišli v cilje, tudi tukaj želimo jezik okrepiti. Potem govorite o razvezi gospodarske rasti. Jaz želim, da govorimo o absolutni razvezi gospodarske rasti. Tudi tu bi lahko jezik okrepili. Isto velja za kazalnike. Da, lepo je, imamo, da imamo kazalnike za produktivnost virov, ampak To je sicer lepo za namen komunikacije, ampak na koncu gre za to, kakšna bo ekološka sled za vodo, zrak, CO2 in tako naprej. Torej, ti kazalniki se sicer lepo slišijo za kakšne revije, ampak to ni to, kar bo spodbujalo resnično politiko. Mislim, da moramo biti tukaj nekoliko bolj jasni in ambiciozni. Potem imamo tukaj, seveda, cel kup eh, predlogov sprememb, s katerimi bomo pokrili to področje. Kar pa se tiče drugih stvari, načeloma lahko povem, da podpiram, ampak poskrbimo, da se bo ta a, eh, razprava razširila in da bo poročilo še nekoliko a, eh, krepkejše. Kajti tukaj govorimo o prihodnosti gospodarstva. Hvala lepa, Bas Eikart. Sedaj pa Miroslav Uski, poročevalec osinci za EKR. Hvala lepa. Pridružujem se kolegom, ki so se pridružili Gernadiju za odličen osnutek. Ošeč mi je struktura in sporno bom podprl določanje prioritet v Evropi. Pripričan sem, da bi bilo lahko zelo enostavno sestaviti a, dolg seznam želja. To, da posem se strinjam z gospodom Gerbrandijem, da je pomembno to, da se osredočimo na razmeroma majhno število izbranih točk. Pripričan sem, da bo to tudi rezultat kompromisov. V moji politični skupini bom podprl tudi zamisel tega, da bi vključili zasebni sektor v celoten postopek. Čeprav me včasih poznate kot kritičnega do določenih predlogov sprememb tega odbora. Ampak energetska učinkovitost je po mojem mnenju poglavitnega pomena za konkurenčnost evropskega gospodarstva v primerjavi z preostalim svetom. In a, eh, mislim, da bi a, eh, naša politika morala to spodbujati. Podpiram tudi recikliranje in ponovno uporabo virov, kjer pa recikliranje ni mogoče. Mislim, da bi morali eh, odpadke uporabiti kot vir za energijo. In potem še nekaj besed o šengenskem območju za odpadke. Podpiram zamisel to, da upravljanje a, eh, odpadkov bi moral biti predmet odločanja lokalno. Torej, ljudje, ki živijo a, eh, blizu češke meje, ne želijo, da bi. A, predelovali a, odpadke, a, tam, kjer oni živijo in sicer odpadke z Nemčije. Pred desetimi leti je bilo predvsej običajno za nekatere zahodnoevropske države, da so svoje odpadke poceni prodajale državam v srednji in vzhodnji Evropi. To bi morali prepovedati. pravzaprav se še danes poskušamo znebiti tega, teh nezakonitih odpadkov. Bil bi zelo previden, kar se tiče meril za produktivnost. Zelo težko se je o tem odločati centralno, kar se tiče energetske učinkovitosti. Mislim, da bi nekateri upravni koraki in ukrepi lahko predstavljati več ovir kot pa koristi. Imeli smo dolgo razpravo o prepovedi klasičnih žarnic, konvencionalnih žarnic. Želeli smo znižati uporabo živega, sveta v naši, eh, živega srebra v naših eh, žarnicah. Potem pa me sprašu, ljudje sprašujejo, kako to, da preprečujemo konvencionalne termometre, po drugi strani pa dovoljujemo uporabo živega srebra v dragih eh, žarnicah, eh, energetsko učinkovitih žarnicah, ki pa imajo negativne posledice za človeško zdravje. To je samo eden od številnih primerov in zato bi bil zelo, zelo previden pri vzpostavljanju meril za posamične proizvode. Zelo bi bil tudi previden v zvezi z vidikom obdavčenja. Mislim, da je obdavčenje v pristojnosti suverenih držav članic. In kakršen koli poskus Evropske komisije, da bi vzpostavili vse evropski davčni sistem, ne, prepričan sem, da moja politična skupina tega ne bi podprla in za to vrstne eh, odstavke eh, ne bomo glasovali o tem poročilu. Sicer pa se zahvaljujem za, ta, za to odlično besedilo in veselim se, eh, da bom lahko podal svoje prispevke. Hvala lepa, sedaj smo zaključili z poročevalci v senci, sedaj pa pridejo na vrsto kolegice in kolegi, ki so se javili k besedi. Seznam bom sedaj prebral. Aha, še gospod Girik, potem pa bomo zaključili se seznamom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 Zahvaljujem se kolegom, da so sprejeli to stališče in da so izdelali prioritete. Če želimo izvajati številne preveč tem, potem bodo najpomembnejše padle pod mizo. Torej, učinkovita raba surovin. To bi razdelila glede na vir. Surovine bi lahko, surovine bi, la, bi lahko, naprimer, pridobivali šele takrat, kadar bi našli nove vire. Potem pa, kar se tiče recikliranja in pa redkih zemljin, to je že omenila gospa Merkis. Ravno to, kar je neobhodno za elektronske in električne naprave. Potem nekdanje deponije, ki to niso več, bile pa so to zelo dolgo in tam bi morda lahko. Uh, To bi bil lahko del uh, virov naravnih, uh, to bi bil lahko del za izvor naravnih virov. Torej, rada bi upozorila na uh, naravne vire, naprimer na naše gozdove. Uh, ti uh, izvajajo kisik. Uh, in pogosto jih eh, pretirano uporabljamo. Potem je pa tu še voda. Tudi vode se moramo lotiti v Evropski uniji. Pri tem je najpomembnejša točka učinkovita raba sorovin. Potrebujemo razumen pristop. In potem pa še k temu, kar je povedal Heinz. Govorimo o uporabi odpadkov ko je nekaj odpadek, potem tega več ne uporabljamo, potem se to znajde na deponiji. Ne, ampak eh, to, kar je odpadek v eni, v industriji bi bil lahko vir v drugi, potem pa še spremljanje. Tu imamo številne naloge. Ja, ja, prehajam k zaključku, gospod predsedujoči. Potem pa še nekaj o davkih. Torej, fiskalne rešitve, davčne rešitve. Tu moramo upoštevati nova delovna mesta. Merci, merci monsieur le président, monsieur le rapporteur. Je crois en... Hvala lepa, eh, gospod eh, predsedujoči, hvala lepa, gospod poročevalec. Mislim, da je ta osnutek poročila dober, zanimiv. Moje kolegi so že povedali, Katere kakovosti vsebuje to besedilo? Sedaj pa bi rad še nekaj dodal, gospod poročevalec. Uporaba virov oziroma surovin. To si pogledamo nekoliko natančneje. Obnovljive in neoblo, obnovljivo in neobnovljivo. To moram, med tem moramo razlikovati, potem pa mora biti tukaj še umestna kategorija tisto, kar je moč reciklirati oziroma viri, ki jih je moč reciklirati. Včeraj smo govorili o ribah. Ribe so nasplošno obnovljiv vir, ampak to ni avtomatično tako in to je povezano s tem, kako intenzivno ribarimo. Isto velja za vodo. Na milijarde let smo imeli vodo na zemlji in molekulska struktura se ni spremenila, pa vendarle je vode vedno manj v nekaterih regijah. In mislim, da moramo to nekoliko bolj natančneje opredeliti in razlikovati moramo med eh, obnovljivimi in neobnovljivimi virami, med fosilnimi viri energiji, ki jih predobivamo iz zemlje ali pa druge materijale. Potem so pa tu še obnovljivi viri. Videti je, kot da rečete, da, obstaja, da bi lahko obstajala določena teorija nadomestila. Dobro, če primankuje določene surovine, potem eh, gospodarski ciklus predvideva, da je mogoče to nadomestiti z neko drugo surovino ali pa z neko drugo tehnologijo. Ampak ali je to povsod možno? Sedaj pa moje naslednje vprašanje. Mislim, da obstaja določena hierarhija surovin. niso vse surovine enako nujno potrebne. Za, kar se tiče gospodarske eh, in učinkovite rabe oziroma izvajanja. Najpomembnejša surovina na, tržn, na svetovnem trgu, s katero se trguje na svetovnem trgu, ustreza vrednosti vseh drugih surovin. Obstajajo številne druge surovine, ki pa so manj pomembne, in kot je nafta. Potem v številki 19 pravite, da bi se lahko leta 2020 eh, znova k temu vrnili. Torej, govorite o 100-procentni uporabi virov. Govorite tudi o fosforju. Ali mislite, da bi lahko tukaj res dosegli 100 odstotkov? gospod Horst Schnellhardt, potem pa Sato Hasi. Ja, dank, meine Damen. Spoštovane kolegice in kolegi, poročevalec je imel zelo težko nalogo. Zapisal je poročilo o a, virih v Evropi in seveda se sedaj ukvarjamo s podrobnostmi, pozabili pa smo celotni kontekst. Sedaj bom nekoliko provokativen ko sem si to prebral, eh, sem dobil občutek, ja, vrnimo se v pragost in naj ostane tako. Sedaj pretiravam. Tukaj se naprimer zahteva, da bi subvencije, eh, ki so nevarne za okolje, opustili do leta 2020. Kaj pa so subvencije, ki so nevarne za okolje? Lahko bi naprimer rekli, da eh, celotno kmetijstvo ogroža okolje, torej odpravimo subvencije. Tukaj imamo resničen problem želimo neko splošno razpravo, potem pa se znova vračamo k podrobnostim. Tukaj gre za razvoj, za konkurenco in pomislite tudi na zakonodajo, ki že obstaja. In vse, smo nekako, tukaj smo nekje izgubili okvir. To je težak proces. Ali bomo ostali splošni pri formulacijah? In teh pet prioritet se mi sploh ne zdi slabih kajti ostajajo splošne, ampak v poročilu imamo zapisane tudi čisto konkretne stvari, kjer bi jaz rekel, da moramo nekoliko razmisliti, do kakšne mere to konkurenčnost med podjetji in pa tudi življenje ljudi, lahko sicer rečemo, ja imamo nekoliko mal, eh, bele, manj beljakovin in tako naprej, jaz prihajam iz socialistične uh, eh, vzhodno Nemčije, Nemčije in takrat smo imeli takšne zamisli in vemo, kam je to vodilo. Uh, Torej mislim, da bi morali biti nekoliko predvidni. Ne moramo vse natančno zapisati in predpisati. Torej, ta omejitev, prehrana in tako naprej. To se mi zdi pretirano. Ej, dve minuti sta že mimo. To je prav grozljivo. Ampak kar se tiče časa, naj podam pripombo v zvezi s časom. To ne sme ostati površinska zgodba do 5. marca eh, lahko uložimo eh, predloge sprememb in ta rok se mi zdi v resnici čisto prekratek. Mislim, da potrebujemo več časa za razpravo o teh vprašanjih, kajti tukaj so zapisane zelo pomembne stvari, postale pa bodo nepomembne, ker eh, preveč hitimo. Hvala lepa, gospod Šnelhard. Žal pa smo preskočili eno kolegico in to je kolegica Maze Kukovič in ona sedaj dobi besedo najprej ona, potem pa Sato Hasi. Hvala lepa, predsedujoči. In <clears throat> seveda zahvala poročevalcu za odlično strukturirano eh, poročilo in tudi zelo jasno predstavitev. Jaz razumem situacijo z viri tako kot eh, človeka, ki zboli za kronično boleznijo. Tisti, ki popolnoma spremeni način življenja kot kronični bolnik, običajno živi po nekih statistikah celo dlje, ampak mora popolnoma spremeniti način prehranjevanja, gibanja v odnosih in vsemu. In tudi pri verih je v bistvu tako, najtežje in najbolj boleče bo in je razumeti rast in hkrati zmanjševanje verov. Te logike ni eh, in, eh, in je ni sicer tudi širše med eh, čisto v zasebnem življenju, med državljani in eh, državljankami Evrope. Zato bi morali čim več prikazati oziroma ustvariti nekih kazalnikov, ki bi prepričali ljudi tudi čisto na individualnem nivoju. Potem seveda preidemo na podjetnike, v gospodarstvo in tako naprej ampak gre za eno masovno ozaveščenost, kajti to ni logično. Ni logično s sedanjimi izkušnjami porabiti manj, ustvariti več. Eh, je kontra, eh, kontradiktorno. In še poudarek na eh, odpadke. Tukaj vidim jaz veliko priložnost v ekodizajnu. V tem, da je vendar ekodizajn lahko tudi en velik vir inovacij. In resnično, dokler izdelkov ne bomo načrtovali tako, da jih bomo lahko tudi kot odpadek stoprocentno porabili, tako dolgo bo seveda eh, zmeda okrog odpadkov ali pa neučinkovitost pri odpadkih velika. In vprašanje cene je jasno, da tu boleče tako kot je boleče vprašanje davkov in se zelo strinjam s kolegi in kolegicami, da eh, je v tej krizi biti pri besedi davek potrebno biti zelo prezen. Hvala. Hvala lepa. Sato Hasi in potem drugi kolegi. Hvala lepa. Tri hitre točke. Zahvaljujem se poročevalcu za zelo dobro besedilo. Prva točka tekom svoje karijere v politiki sem se naučila, da, prepo, da je prepogosto tako, da tiste stvari, ki jih ne moremo meriti, v zvezi s katerimi ni zavezujočih ciljev, ko imamo kazalnike, o katerih samo govorimo, Ni v redu. Torej mislim, da je poglavitnega pomena to, da imamo izmerljive cilje in pa kazalnike. To sem se naučila iz eh, političnih izkušenj. In druga stvar. Poskrbeti moramo za sledeče. Evropske politike, zlasti evropske nove politike, nas ne smijo pripeljati v druge smeri kot v to, da izboljšamo učinkovitost virov. Omenjena je bila biomasa in tukaj moramo biti previdni. Poskrbeti moramo za to, da naše um, nedavno sprejete politike ne bodo poslabšale uh, učinkovitosti virov. Mislim, da je to dober primer dejstva, da uporabljamo uh, kaskadni sistem. Torej, da ko uporabljamo vire, jih moramo uporabljati na takšen način, da bomo dobili najboljšo vrednost tega materijala. To bi moralo biti vodilno načelo. Naprimer, ko gradimo hiše, ko izdelujemo pohištvo iz lesa, je to bolje, kot pa, da ga sežigamo. Dobro. Za svojo tretjo točko pa mi je zmanjkalo časa. Hvala. Hvala lepa, gospod Hasi, sedaj pa Richard Zibert, potem pa Adam Girek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu za predložitev poročila. Pa vendarle bi rad spomnil na to, da v Evropi ne živimo na otoku, ampak da smo sredi globalne eh, konkurence. In zato moramo dobro razmisliti o tem, katere signale bomo eh, poslali zlasti, kar se tiče okolje, cene in davki. Pogosto je tako, da eh, imamo davke na delo. Zakaj so davki na delo tako visoki? Ker delo najtežje ujde. Če pa pobiramo davke na vire, potem obstaja nevarnost, da bo, nas bo podjetje enostavno zapustilo. Vsi poznamo nevarnost uhajanja virov CO2. Ja. Torej poskrbeti moramo za to, da bo proizvodnja ostala v Evropi in da bodo v Evropi tudi, ostala tudi delovna mesta. Hkrati pa bomo poskušali dosegati najviše standarde. Poročilo se mi nekoliko zdi kot eh, izjava eh, vodje ameriškega patentnega organa ob koncu 19. stoletja, ki je dejal, vse poglavitne izzive, že ima, vse poglavitne iznajdbe že imamo in so že patentirani. Zato bi prosil poročevalca, da razlikuje med viri. Kolega iz zelenih je o tem že spregovoril, omenil je obnovljive in neobnovljive vire pomislimo naprimer na zmogljivost, eh, računsko zmogljivost našega računalnika. Tukaj doživ, doživljamo velike poskoke. Isto velja za človekovo delo. Če bomo imeli preprosti koncept, bomo dosegli nasprotni učinek. Opredeliti moramo, kaj so viri. Potem moramo vire razdeliti. Če nam bo to uspelo, potem bomo bolje poskrbeli za to, da bomo imeli sorovine v prihodnosti in sicer tiste sorovine, ki jih ta hip primankuje. Če pa rečemo preprosto, ja, tukaj privrčujemo nekaj davkov tu, nekaj davkom tam, mislim, da bi bilo to enostavno kontraproduktivno. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Adam Girek. Hvala lepa. Tukaj imamo pet prioritet in najbolj mi je všeč druga in sicer trg sekundarnih surovin. Sedaj le nimamo tržnih mehanizmov, ki bi uporabo teh surovin spodbujali. Morda jih zbiramo, tudi ne zgodi se prav veliko. In v gospodarstvu nimamo spodbude za to, da bi uh, vzpostavili inovativne raziskave za uporabo teh surovin. In to bi bil morda moj predlog, kako bi lahko to zagotovili. Poceni surovine, ta čas je mimo. Kitajci so pokazali, da kovino in uh, Eh, redke zemljine želijo uporabljati sami, da jih eh, ne uporablja, da jih ne prodajajo. Rusi to še prodajajo, ampak dolgoročno bomo imeli težave s pridobivanjem sorovin. To pomeni, da se mora Evropa močneje opreti na lastne sorovine. In to bi bila moja naslednja prioriteta. Uporaba lastnih virov v Evropi. Lastnih nahajališč surovin. Potrebujemo pa tudi uravnoteženo gospodarstvo, gospodarjenje teh virov. Imamo tudi lokalne vire. V številnih primerjih bi lahko uporabljali te vire pri gradbeništvu, pri gradni cest, pa tudi pri bolj zapletenih problemih. Lahko bi uporabljali vire iz eh, posebnih regij. Torej, lokalne skupnosti se morajo ukvarjati z uporabo lokalnih virov kajti to vodi tudi k ekološkim problemom. Prosil torej bi, da bi razmislili o teh vprašanjih. Hvala lepa. Sedaj podam besedo komisiji in v imenu komisije bo spregovorila Karin Fopel. Um, so, Hvala lepa za ta osnotek poročila. Mislimo, da je to besedilo uh, zelo dobro in odraža tudi raven ambicij, ki jih imamo sami na področju virov in surovin. Slišali smo številne predloge v poročilu, nesporno jih bomo tudi upoštevali. Seveda si moramo pogledati, kaj lahko naredimo s sedanjimi viri in strukturami in pogledati si moramo tudi, kjer bi morda lahko dvignili raven ambicij veliko dela že teče, del, delo že poteka. Imamo naprimer evropski semester, ki se izvaja ta hip in kjer je energetska učinkovitost vključena vsa področja, naprimer okoljski davki in pa odprava škodljivih subvencij. Ampak opozarjamo tudi na rast in pa na izboljšanje potencijala, kar se tiče obravnave odpadkov in pa recikliranja. Potem pa možni cilji in pa kazalniki. Po našem mnenju je to vključujoč proces, ki smo ga pravkar sprožili, tudi nesporno bo določeno trgovanje med hitrostjo in pa področjem, področjem uporabe vključenih e, akterjev. Veseli smo, da je parlament podporil tudi e, trajnostno proizvodno in potrošnjo. E, nameravamo predložiti poročilo ob koncu tega leta o pozelenitvi enotnega trga. To bo eno od orodij, kako bi okrepili načrt za energetsko učinkovitost na tem področju. To sporočilo bo sprožilo celo vrsto akcij, da bi ustvarili pogoje za pozelenitev evropskega enotnega trga in ukvarjali se bomo tudi z vprašanji, ki jih omenjate v poročilu, naprimer javna naročila, potem merila za okoljske sledi in tako naprej. Naj vas obvestim, da obstajajo javna posvetovanja in sicer od začetka. Do 3. aprila zbiramo informacije in pa komentarje in poskušamo se odzvati na vse skrbi in pa pripombe najširše javnosti. Potem pa, kar se tiče odpadkov. Doseganje ciljev načrta bo zahtevalo v praksi močna prizadevanja sa strani držav članic. Analizirali bomo to leta 2014, ko bomo pregledali cilje v zvezi s direktive o okolju in to bomo poskušali uslediti s tem, kar je zapisano v načrtu. Potem pa, kar se tiče zamisli, da bi ustvarili šengensko območje, poskušamo prispevati k temu cilju tako, da ustvarjamo merila za konec odpadkov, ki bi veljala za celotno Evropsko unijo. In seveda moramo poenotiti tudi izvajanje zakonodaje na področju odpadkov in sicer v celotni Evropski uniji. To je ključnega pomena. Lepo se vam zahvaljujemo za vašo podporo. Veselimo se nadaljnega tesnega sodelovanja, ko bomo še naprej izvajali načrt. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji. Hvala sedaj pa še poročevalec, gospod Gebrandi. Hvala predsedujoči. Posebej rad bi se zahvalil kolegom za široko podporo splošnega sporočila, ki ga najdemo v poročilu. To mi je v veliko pomoč. Ne bom se spuščal v podrobnosti glede vseh eh, vprašanj, ki so bila izpostavljena. Lahko pa vam zagotovim, da številne elemente, ki ste jih izpostavili, že pripravljam tudi v svojih eh, predlogih sprememb, potrebujem pa vašo pomoč, da bo poročilo bolj ambiciozno, močnejše in tako naprej zato se veselim vaših prispevkov. Nekaj elementov je izpostavilo več govorcev, naprimer to šengensko območje za odpadke. O tem sem razpravljal s številnimi ljudmi in sem nekako to mislil preformulirati v um, prosti trg, za odpadke, ampak ideja Schengena mi je zelo všeč, kajti to pomeni, da lahko te države članice že sodeluje in isto velja za odpadke. Strinjam se z tistimi, ki so to izpostavili, da so velike razlike med posameznimi državami članicami pri razvoju politike odpadkov in nekatere še niso pripravljene, da bi bili del takšnega šengenskega območja za odpadke in s tem se strinjam nisem velik podpornik tega, da bi se skušalo eh, čim več odpadkov prevažati čez meje v Evropi. Ne, mislim, da bi se morali z odpadki čim, v čim večji meri spopasti na lokalni ravni. Po drugi strani pa, če so določeni zelo dragoceni veri v določenih eh, odpadkih in če, mo, če je, je možno, da se jih eh, ponovno uporabi v eni ali dveh srednjih obratih v Evropi. Potem bi to morali narediti in zato sem tudi prišel na to idejo s Schengenom. Nasplošno o odpadkih mislim, da, so, da je razvoj na tem področju trenutno revolucionaren. Količina denarja, ki uh, priteka v posel recikliranja, uh, je res tak, da to prehaja iz neke, kot nekateri pravijo, umazanega posla v zelo donosen posel. To pa zato, kot je rekel gospod Florenc, morali bi se znebiti besedice odpadki. To niso odpadke, ampak so zelo dragoceni veri. Cene, to je seveda druga tema. Morda se bomo še naprej uh, ne strinjali o najboljši poti za določanje cen. Tu ne bi uvajal nekega davka na surovine, kajti pogledajte si, kakšne, kako rastejo cene surovin. Ni potrebnega davka trenutno za to, da bi se spodbujalo, da bo eh, gospodarstvo bolj učinkovito s temi veri in da bo začelo uporabljati sekundarne materijale. Rad pa bi spostavil, da sekundarne eh, surovine bi bilo treba spodbujati iz razlogov, ki sem jih že prej navedel. Strinjam se, da moramo ločevati med različnimi veri Naprimer, biotski eh, veri so še vedno prepoceni in uporaba teh verov so problematični, saj se tudi dejanska škoda, ki jo naredijo uh, okolju, ne odraža v ceni. In uh, mislim, da bi lahko tukaj tudi vključili BDP in bi tako pravilno vrednotili. Tisti, ki pravijo, da nismo na otoku v Evropi in da moramo upoštevati tudi uh, konkurenčnost v primerjavi s preostalim svetom. Sveda se strinjam. In prav zato predlagam to, kar predlagam. In prav zato sem pri pisanju tega poročila rekel, zakaj smo mi vodilni odbor, zakaj ne gospodarstvo. To je tako zelo povezano z gospodarstvom. Če si pogledamo cene, eh, porast cen za podjetja, za surovine, potem je to res ogromozanske številke prav zdaj uh, podjetja pišejo svoja letna poročila in če pogledate, kje so rdeče številke, so to cene verov, s tem se bojujejo. In skušam doseči to, da bi nekako dosegli neko splošno razumevanje za to, da smo v tem čovnu skupaj, javni in zasebni sektor, moramo sodelovati za to, da bo Evropa najbolj učinkovita regija na svetu, kar se tiče verov. Uh, s tem pa bo postala tudi najbolj konkurenčna regija pri nekaterih najpomembnejših politikah v tem trenutku. Morda se ne zavedamo čisto vprašanja konkurenčnosti, ampak mislim, da je bistvenega pomena, da se tukaj uh, osredotočimo na to. Uh, kar se tiče uh, prehranjevanja, je seveda stvar posameznika, da se odločijo tem, ali naj je meso ali ne. S tem se strinjam. Po drugi strani pa to ne sme biti nekaj, o čemer bi morali razpravljati uh, kot politiki. Že sedaj vemo, da bomo morali v prihodnih uh, eh, desetletjih jesti manj mesa. To je nekaj, kar zagotovo vemo. Zakaj ne bi torej začeli politične razprave že zdaj? ne pa da silimo ljudi, da spreminjajo um, svojo prehrano, ampak da se bolj zavedajo prehrane tudi zaradi zdravja. Presedujoči, na kratko, še nekaj pripomb, gospa Mekis je pravkar šla, zato se bom bilateralno pogovoril z njo. Mislim, da sem pravzaprav pokril večino vprašanj, ki so bila izpostavljena. Gospod Kišet je ločeval med obnoljivimi in neobnoljivimi veri. To je seveda zelo pomembno. Kot primer ste navedli voda. Voda je obnoljiv ver, ampak je problem. Primer vode kaže, da ni ene rešitve za vse, ko govorimo za učinkovitost verov en cilj za uporabo vode je nesmisel tudi za države članice, kajti že med posameznimi regijami so celo znotraj držav članic razlike velike. Zato moramo za to poskrbeti. Vemo, da v določenih državah članicah je bolje uporabiti manj vode. Številne te države članice že imajo politike povezane s tem, naprimer Španija. Uh, Druge države članice, kot je moja, naprimer nizozemska, pa ima dovolj vode, imamo pa težavo s kakovostjo vode, torej nekje je problem kakovost, nekje pa količina in obe, obojih se moramo lotiti. Mislim, da sem pokril veliko vprašanj, ki so jih spostavili kolegi. In eh, veselim se vaših predlogov, da bo poročilo še boljše, kot je, in zahvaljujem se za splošno podporo. Hvala. Hvala lepa, Gerben, Gibrandi, za odgovor na vprašanja in spodbude. Gre za zelo pomembno poročilo in seveda bi se vsak rad znašel v njem, ampak tudi pri žongliranju je tako, da je žogliranje s petimi žogicami precej zapleteno, tako da bo vprašanje, kako bo pri glasovanju. In moramo res nekaj dobrega tukaj skleniti, kar se tiče rokov in časovnice. Rok za vložitev predlogov sprememb smo v dogovoru z poročevalcem podaljšali na 8. marec v odboru za okolje bomo o tem glasovali 26. aprila, na plenarnem zasedanju pa v maju. Kolega Šnelhart, naj vas pomirim. Rok za vložitev predlogov je bil podaljšan s tem smo zaključili to točko dnevnega reda in eh, prihajamo k naslednji točki. Gre za poročilo o trenutnem stanju. Točka 17. Vključitev letalstva v evropski sistem trgovanja z emisijami. Več se je kolega ujavilo k besedi. Uh, kar nekaj časa je že, odkar smo to sklenili, ampak kot je pri, to pri izvajanju, pri to vrstnih projektih, nismo sami na tem svetu in zato bomo sedaj slišali poročilo o trenutnem stanju strani komisije. Torej, Kje smo pri izvajanju te zakonodaje? Slišali smo poročila, da drugi deli sveta uh, da še premišljajo o ponudbah za letalske prevoznike, tako da čakamo na vaše razlage. Hvala. You, Chairman, and, uh, many... Hvala lepa, predsedujoči, in hvala za to možnost, da vam lahko poročamo najnovejših dogodkih. Yeah, yeah. Vključitev letalstva v evropski sistem trgovanja z emisijami se še vedno sooča z številnim nasprotovanjem v mednarodnih krogih. Letalstvo je predmet razgovorov na vrhih. Nekatere tretje države so se pred kratkim srečale v Moskvi in razpravljale o tem vprašanju. Ampak eh, vsekakor pa verjamemo še naprej, da je pot naprej dialog v bilateralnih in večlateralnih forumih. Evropa je vedno bila in ostaja zelo zozeta za uh, ukrepe za boj proti globalnim spremembam podnebnim ko smo se odločili, da bomo vključili letalstvo v ETS, smo sledili poti, ki jo je za, uh, začrtal ICAO, torej Mednarodna organizacija za letalstvo. Tako da v bistvu tej politiki sledimo že leta 2004. Že takrat se je IKAO odločil, da ne bo ustvaril enotnega globalnega sistema trgovanja pod vodstvom eh, Združenih narodov, ampak se bo osredotočil na druge možnosti, kot je izvajanje z vključevanje v um, državne ali regionalne sisteme trgovanja. Zato smo mnenja, da ukrepi strani EU, torej vključitev letalstva v ETS, da je to v celoti v skladu z pristopom, ki ga je ICAO sprejel leta 2004. Ne glede na zgodovino, če nekatere države na svetu so sedaj pripravljene se strinjati z zelo ambicioznim globalnim pristopom s pomočjo IKA, je Evropska unija prva, ki to pozdravlja. Ukrepe bi moral pospeševati IKAO. Tu se gre za ukrepe eh, na tržnem področju, zato da se zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov. Evropska unija bo seveda združila vse svoje napore za to, da bo dokrenila pozitivne korake in izpolnila spodbude v okviru IKA. In glede tega je vrh eh, med Evropsko unijo in ZDA, ki je potekal lani novembra, je, to je bila zelo pomembna priložnost za obe regije, da ponovno eh, potrdimo našo zauzetost da napredujemo v tem organu mednarodnega organizacije civilnega letalstva. Predsednik IKAO-a je pred kratkim um, sprožil pobudo po, po združevanja držav, da se pač poiščejo ukrepi, ki bodo tudi spremljivi na trgu in to podpira tudi Evropska unija. Evropska unija aktivno prispeva k tej pobudi in ustanovljena je bila delovna skupina znotraj tega organa Združenih narodov za razpravo možnih ukrepov, ki temelijo na trgu. Konec leta bomo lahko predložili predlog in to je zelo pomembno za današnjo razpravo. Kar se tiče globalnih ukrepov, ki temeljijo na trgu, so tri zadeve, ki se meni zdijo zelo pomembne. Prva točka, to, kar se dogovori glede ukrepov za trg pri IKAU, mora prispevati k zmanjšanju um, toplogrednih oziroma izpustov toplogrednih plinov, kot, jih, kot je trenutno veljavno, vključno z državami, ki so vključene v ITS. Drugič, sistem, ki ga bo sprejel IKO ali ki ga bodo izvajale države, ne sme biti diskriminatoren za vse letalske družbe. Nediskriminacija je eden od glavnih načel in najpomembnejših načel in ga je treba upoštevati v celoti moramo zagotoviti enake pogoje za letalske družbe, ki sodelujejo na konkurenčnem svetovnem trgu. Tretji element, ki sem ga želela omeniti, da potrebujemo robusten sistem za cel svet, ki bo vključeval cilje in ukrepe za članice IKA da bo globalni sistem res lahko pripomogel zmanjšanju emisij toplogrednih ciljev, eh, plina vse, moramo dogovoriti o ciljih in tudi ukrepih za to, da se bo zagotovila, da se bo cilj doseglo. Številne države članice pripravljajo akcijske načrte, ki jih bodo predložile IKAO še v teku letošnjega leta. To je lahko korak proti temu, da bodo države članice opredelile svoje prispevke. Torej, te tri vidike sem želela predstaviti temu odboru in to je zelo pomembno za proces, ki trenutno poteka v organu Združenih narodov, torej v IKAU. Evropski sistem trgovanja z emisijami deluje že 8 let. Letalske družbe so se januarja letos pridružile temu sistemu in marsikaj smo se naučili v teh letih in z veseljem pa delimo naše izkušnje v tem eh, postopku znotraj IKAO-a. Zakonodajo o Evropskem sistemu trgovanja z emisijami, ki je, je sprejela tudi ta parlament in pa svet v letu 2008, je za nas bistvenega pomena. Temeljila je na politični odločitvi kot posledica skupščine IKAO 2004 in kot sem že rekla, je celotno v skladu z pristopom, ki je bil sprejet takrat v tem organu Združenih narodov. Evropska zakonodaja v ETS vključuje pomembne določbe o fleksibilnosti. Tu bi se nakratko ustavila in omenila te dve pomembni točki oziroma določbe o fleksibilnosti. Prvič, zakonodaja EU predvideva možnost izključevanja vhodnih letov iz obsega veljave ETS na podlagi dejstva, da tretje države izvajajo ukrepe za zmanjševanje emisij. To se vedno počenja na nediskriminatoren način in velja tako za um, no, prihodne, vhodne lete evropskih kot neevropskih eh, prevoznikov. Druga pomembna fleksibilnost, ki je tudi vključena v zakonodaji, je sledeča. Evropska unija ostaja zavezana k nadaljevanju prizadevanj za izboljšanje um, napredka znotraj IKAVA, da se zmanjšajo uh, uh, podnebni vplivi zaradi letalstva in da se zagotovi trajnostna rast. V primeru uh, mednarodnega sporazuma za zmanjšanje um, emisij Evropska zakonodaja zahteva, da se sistem prilagodi, preveri in ustrezno prilagodi. Seveda bo parlament eh, vključen v tak proces. Potem pa bi vam še povedala nekaj novosti v zvezi z bilateralnimi pogajanji in drugimi mednarodnimi srečanji povezanimi s to temo. Komisija je aktivno sodelovala z državami, ki so izrazile um, pomisleke in drugimi državami, ki so bile zainteresirane za dialog. O letalstvu, kot vrda, v, v, veste, se je tudi razpravljalo na vrhu z Indijo in Kitajsko, ki je potekal pred nedavnim, pa tudi lani z ZDA in z Rusijo. Mislimo, da je prava pot naprej, da premagamo razlike mnen, konstruktiven dialog v bilateralnih in multilateralnih srečanjih. Komisija in države članice zelo resno jemljajo pomisleke, ki so jih izrazili določili mednarodni partnerji in spodbujajo aktiven dialog z vladami tretjih držav, zato da bi raziskali napredek, ki bi ga bilo potrebno doseči v IKAU in da bi se tudi upoštevalo fleksibilnost, ki sem jo omenila in je v zakonjeno naši zakonodaji. Nekaj pa še o srečanju v Moskvi, ki je potekal 21. in 22. februarja, kjer so se srečale številne države v Moskvi in razpravljale o vključevanju letalstva v ETS. Ko sem brala deklaracijo, ki je išla iz tega srečanja, moram reči, da bi radi pozdravili interes teh držav za sodelovanje in napredek v IKAO. Mislim, da je to zelo pomembno sporočilo, ki je bilo doseženo na tem srečanju. Pozdravljamo tudi to, da so partnerske države, ki so se srečale v Moskvi, pripoznale emisije toplogrednih plinov kot prioriteto. Sedaj jih eh, pozivamo, da to pripravljenost pretvorijo v konstruktivne in pozitivne zamisli, ki se jih lahko uporabijo v razpravah z IKAOM za napredek globalnih ukrepov, ki jih Evropska unija zelo podpira, kot sem že povedala. Čas je, da vse države da se vse države resno zavežejo k ambicioznem globalnem dogovoru in da bodo specifične in konkretne glede tega kdaj in kaj bodo storile. S takšnim mednarodnim eh, sporazumom bi pa še vedno veljala tudi evropska zakonodaja eh, za vse prevoznike, ki letijo vali iz Evropske unije. Evropska unija ima svojo zakonodajo, ki se jo ne da priklicati. To je tudi potrdil Evropsko sodišče decembra lani. Kot sem pa že povedala in mislim, da sem bila zelo jasna glede tega, ta zakonodaja predvideva tu pomemb dve pomembne fleksibilnosti, torej in to, ti, ti se med seboj ne izključujeta in želimo izkoristiti vse te možnosti znotraj zakona, da napredujemo pri globalnem napredku. Torej, Naj zaključim. Potrebujemo predvidljiv dolgoročen globalni okvir za ravnanje za emisijami in verjamemo, da so tržne ukrepi eh, neizogiben del celostne politike. Evropski sistem trgovanja je nekaj, kar prispeva k globalnemu ukrepanju, ni pa neka ovira. ETS je zakonodaja z določbami za fleksibilnost, ki jih lahko tudi še določamo na bilateralnih in večlateralnih eh, forumih. Medtem, ko se pogovarjamo tako bilateralno kot tudi eh, večlateralno, pa je IKO pravi prostor za to, da se najde neko globalno reši, rešitev. Pozdravljamo napredek, ki ga je predstavil pred nedavnim predsednik IKA, ki je tudi izrazil, da je treba pospešiti delo pri tržnih ukrepih in to globalnih. Aktivno bomo še naprej sodelovali z vsemi državami, ki si želijo najti globalno rešitev. Nediskriminatorni globalni okrepi, ki si jih vsi želimo, morajo tudi koristiti okolju in to bistveno. Hvala, predsedujoči. Dank, Frau... Hvala lepa za vaše razlage in jasne besede, kar se tiče trenutnega stanja vključitve letalstva v Evropski sistem trgovanja. Imam pa zelo nehvaležno nalogo, ker imamo še eno točko na dnevnem redu in veliko govorcev na seznam in vsi bi radi prišli na vrsto, zato lahko vsak spregovori samo za minuto in 30 sekund. Vem, da je to zelo ambiciozno, nihče tega, temu ne nasprotuje. Dobro, najprej dobijo, bes, dobi besedo poročevalec, potem oba poročevalca v senci, potem pa še vsi ostali kolegice in kolege, torej najprej Peter Lize podvori brez mikrofona. Dobro. Hvala lepa, predsedujoči, hvala komisija. Rad bi podprl komisijo, to zakonodajo moramo uresničiti in ko govorimo o fleksibilnosti, potem o fleksibilnosti, ki je predvidena v zakonodaji. Če bomo dosegli nekaj z tretjimi. Te, državami, potem obstajajo rešitve za dohodne lete, ki pa ne smejo biti diskriminatorni. Torej, če nekdo tretji dobi dovoljenje za letališče v Parizu, potem mora to dobiti tudi Air France. Torej, komisija naj prosim potrdi, da moramo tukaj odpraviti določene mite. Govori se o nekih gromozanskih obremenitvah. Ryanair je izračunal, da naj bi let postal 25 centov dražji zaradi um, ETS-ja. Hkrati imamo nacionalne davke znotraj Evropske unije in izven nje, ki pa so na stokratno več. Torej ne govorimo res o veliki obremenitvi, ampak govorimo o ogromni razpravi. Zato prosim, da navedete tudi številke in zakaj je ta um, razprava tako velika in zakaj tako politična. Mislim, da je to zato, ker je EU tista, ki je tukaj aktivna. In mislim, da tudi izven Evropske unije so mnenja, da ni treba naših zakonodaje imati tako resno kot recimo nacionalna zakonodaja v Indiji ali ZDA ali pa mogoče tudi nacionalna zakonodaja v Združenem kraljestvu. Gre pa tudi za vprašanje, ali sploh še resno jemljemo um, zaščito okolja in podnebja ali ne. Spregovarjal sem se z kolegi iz ZDA, kjer se tudi pogovarjajo o. Um, tem sistemu, ker žel, želijo tudi prepovedati uh, svojim operaterjem, ki, da bi pristopili temu. In rekel sem, saj ste tudi sami sprejeli uh, tak sistem, samo ga niste spravili skozi senat. Ali lahko uh, to potrdite? Ali lahko tudi potrdite, da zakon, ki, ni, ki, ki je usmerjen proti Evropi, ni bil potrjen v senatu? Hvala, gospod Lize. In veliko veselje pa dajem besedo gospodu Matijo Zagrotevu. Hvala. Uh, V tem trenutku sem bil eh, poročevalec v senci v zvezi s tem poročilom in ta zakonodajni postopek smo sprejeli z gromozansko vešičino. Na svetu je bilo to sprejeto soglasno in to bistveno prispeva k varstvu okolja. To je nekaj zelo konkretnega, kar smo tukaj sprejeli in mislim, da se nas meri potem, ali smo pri tem vprašanju vključevanja letalstva v ETS. Eh, ali bomo pri tem ohranili naše stališče ali pa bomo prej ali slej, ko bo veter prišel z druge smeri, se prekucnili. Torej, mislim, da moramo ustrajati. Torej, če torej, mednarodno letalstvo je mednarodne posel, to je nedvomno, ampak IKAO je 20 let razpravljala o tem, ničesar niso uh, pripravili, torej je Evropa kot zakonodajalec postala aktivna, mi smo ta zakonodajni postopek sprejeli in zato bi se morali za to zauzeti tudi na mednarodni ravni, zato da se zgodi nekaj tudi na ravni IKAO. In mislim, da smo naredili dober prispevek k temu in mislim, da bi morali tudi pri potovanjih v delegacijah ko se parlament eh, posvetuje z drugimi parlamenti, eh, tudi ta, to temo dati na dnevni red in povedati, kako in zakaj smo to naredili. Najboljša rešitev bi bila davek. Zato pa potrebujemo soglasje in vemo, da je to iluzorno. Zato je ETS druga najboljša rešitev, ni diskriminatorna, temveč je mišljeno zato, da se lahko resno uh, zauzemamo za eh, podnebne spremembe, da temu napovemo svoj boj in zato potrebujemo zakonodajo in zato ima komisija našo popolno podporo in ta zakonodajni postopek, ki smo ga sprejeli, z eh, veliko večino naj komisija krepi in naj ga brani. Hvala. Hvala, gospod Grote. Naslednji je Holger Kramer, na to pa Eckart. Hvala, predsedojoči. Tudi jaz sem bil eden izmed teh, ki je pred tremi leti skupaj z predhodnima govorcema se pogajal o tej eh, direktivi. Vendar pa danes malce drugače ocenjujem to, kar smo takrat počeli. Številni izmed nas, tudi v parlamentu, so rekli, ne podcenjujte problematike tretjih držav. In mislim, da moramo danes priznati, da s pristopom, ki smo ga takrat prikazali, da nismo uspeli in tudi ne bo nam eh, nič pomagalo, če bomo danes rečli, takrat smo z veliko večino nekaj sprijeli, in sedaj moramo to tukaj z glavo skozi zid tudi ohraniti pri življenju. Torej, če, saj imamo danes popolnoma novo situacijo, ki, s katero smo soočeni na mednarodni ravni. Mislim, da je skrajni čas, da priznamo, da imamo tretje države, ki ne le, da ne želijo sodelovati, ampak ki se močno upirajo temu. In mislim, da najkasneje. Resolucija sveta IKO iz jeseni leta bi morala nam, pri nas, predvsem pri komisiji, sprožiti signal, oprostite, tu grozi nevarnost, na to se moramo odzvati, ne pa enostavno nadaljevati. In reči, mi imamo sedaj tukaj zakon in sodišče je to potrdilo, to nam ne bo, pri, to nam ne bo nič pomagalo, če cel drug svet to vidi drugače kot mi. In če mi rečemo, mi bomo pustili, da to poteka naprej, ne da bi se na to odzvali. Mislim, da je pismo Hillary Clinton, ki je bil poslan komisiji, da je bilo jasno pozorilo, to ni bila več diplomatska nota, to je bil nastanek političnega konflikta. In če si pogledate Basket of Actions of Measures iz resolucije iz Moskve, moram na tem mestu tudi povedati, da nam grozi nevarnost tu se kuha politični konflikt. Tako bom zaključil. In naša naloga je, da smo pozorni tudi na to, da iz te politične škode, ki je že zdavno nastalo, da ne postane to tudi gospodarska škoda. In gospod kolega Liza, ne gre za stroške sistema. To ni relevanten argument. Gre za posege v. Um, pristojnosti za ozračje drugih držav. In žal moram poseči v čas govora, pravi predsedujoči in moramo po pogajanjih z IKAO-om um, izvesti nove ukrepe. Bas Aikot, potem pa mi se gospa Foster. Hvala lepa, zelo sem presenečen nad uh, tem, kar je povedal gospod Kramer, torej kajti, ko smo se razpravljali z podatki potnikih, nikoli ni nič povedal v zvezi z odnosi med EU in ZDA in je pripravljen jim posredovati vse podatke za nič. Sedaj pa nekaj počnemo za okolje in podnebje in eh, gremo se na čelo osnaževalec plača, ki je na čelo liberalce, kolikor vem, mi slišimo takšne čudne argumente. Kaj ti o čem razpravljamo? Kaj se je zgodilo v Moskvi? Predstavili so deklaracijo z zelo jasnimi izjavami in dejansko je neka košarica, se se niso mogli strinjati, Kanada niti ni podpirala. Ko se se srečali neki drugi, je bila Kanada zraven, v Moskvi pa ne več. Torej, skušajo, preizkušajo evropske ustvarjalce politike in to počenjajo. Ali postajamo žjučni dali? Ne, no, nekateri očitno postajajo, ampak mislim in poznam, da bo Fuspa Fosterjeva govorila za mano in vem, da tudi ona postaja žjučna. No, morda je tako, ampak vesela sem da, EP, da LS in da SND in zeleni ne postajajo žilčni, ne vem, kje je Alde. Kje je torej Alde? To želim slišati danes. Slišal sem gospoda Kramerja in srčno upam, da ne govori v imenu skupine Alde, kajti potem je načelo Alde v zvezi z, torej načelo um, onesnaževalec plača, je paradoksen. Ali pa lahko moji drugi kolegi potrdijo, da se motim. So, als nächstes ist in der Reihe Frau. Hvala lepa, sedaj pa gospa Foster potem pa Linda McEwen. Well, thank you very much, Hvala lepa. Mislim, da nekateri preveč protestirajo. Različno mnenje imamo. Zato, zato gre v parlamentu. Strinjati se moram z gospodom Kramerjem. Imeli smo vsežno razpravo. Sprašujem se o času, ki je namenjeno za to ki je namenjen za to pomembno razpravo, kaj te gre za velikanske posledice. Ne gre za načelo, naj bi imeli ETS ali ne. Dobro je slišati komisijo, da se pogovarjajo z IKO. Škoda, da se to ni zgodilo pred nekaj leti, ko smo že imeli upozorila, da ne moremo obdavčiti tretjih držav. Šlo je za vprašanje ekstrateritorijalnosti, o tem smo govorili in nihče pa ni poslušal. Sedaj pa smo v izjemno resnih razmerah. V trenutku, ko imamo težave z naročili za naše proizvajalce v Evropi in za dobavno verigo, 8 milijard evrov je že ogroženih zaradi tega. In odločitev, da nismo poslušali pred nekaj leti in da se nismo ustrezno pogovorili s tretjimi državami o ustrezni poti naprej, je povzročila, da sedaj govorimo o trgovinskih vojnah. Smo v eni najbolj konfliktnih razmerah v tem parlamentu, kar sem jih doživela. Rusi, Kitajci, Američani, Indici, vsi so združeni proti Evropske unije. To se še ni zgodilo v zgodovini sveta. To je resna zadeva. Ne bom samo sedela tukaj in uh, zmaja z glavo, s tem se ne strinjam. Moral bi to biti mednarodni sporozum ali bi vsaj morali biti sposobni to doseči. Sedaj pa gre za vprašanje konkurenčnosti. To, kar pravijo od 1. januarja, če bi naj izpolnjevali vse pogoje, vedo pa, torej evropska podjetja morajo izpolnjevati tretje države, pa ne. Torej smo v nekonkurenčnem položaju. In to je ena največjih zmešnjav, kar smo jih imeli. Predsednik prekinja minuto in pol ste imeli časa na razpolago. Sedaj dobi besedo Linda McEwen, SND. Hvala lepa. Hvala lepa. Želim nekaj sporočiti komisiji. Naša skupina popolnoma podpira komisijo pri tem vprašanju. Pripravili smo zakonodajo. Vem, veliko razprav je Jackie z različnimi državami. In te smo imeli, preden smo sprejeli zakonodajo in Nikajo sedaj pravi, da bo končno storil nekaj. To je zmaga za Evropsko unijo. If... Če bi mi tega ne storili, ne bi se tudi oni ne premaknili. Seveda si lahko še vedno pogledamo to vprašanje, vendar pa sedaj imamo zakonodajo, nimamo nobenega predloga, niti strani sveta. Združeno kraljestvo podpira to zakonodajno komisijo, to podpira ta svet in parlament, nimamo kakega predloga, da bi se znebili te zakonodaje. Potrebno je to zakonodajo samo izvajati. Hvala lepa. Sedaj pa Chris Davis. Hvala lepa. Če želijo, seveda obdavčiti, če država članica je letalstvo, lahko to storijo in kot je gospod Lize to izpostavil, se to lahko zgodi in ti davki so veliko višji, kot so pristojbine za ETS. Vendar pa kolektivno Evropska unija lahko izvaja to zakonodajo in to smo tudi imeli pred sodiščem in vsi so se strinjali, imeli smo razprave. Vsi to poznajo. Sedaj pa smo soočeni z razmerami, ko po svetu mednarodna skupnost pravi, da jim to ni všeč. Izivajo nas. Vas aj kot nas sprašuje, kje je Alde pri tem. V bistvu ne vem, da to je res. Vendar pa upal bi si tvegati in ugibati po pripombah, ki sem jih veliko krat slišal strani predsednika Farhovsta, da, da če smo kolektivno sprejeli odločitev v EU in če mednarodna skupnost pravi, da jim to ni všeč in da niso pripravljeni tega sprejeti, potem bi seveda mi morali reči, da imamo pravico dejati, da to na našem ozemlju velja za letala, ki letijo po našem zračnem prostoru na naših letališčih. Tako preprosto to je verjamemo v ta sistem, želimo poslati odločno sporočilo komisiji, da podpiramo njihova prizadevanja. Želimo si mednarodnega dogovora, želimo si, da bi kaos se pomaknil v naši smeri, vendar pa ne bomo popustili. Hvala lepa. Sedaj pa Jo Leinen, potem pa Gerbrandi. Da, to obskurno srečanje v Moskvi je napad na verodostojnost podnebne politike in to je potrebno zavrniti. Resnično bi bila šibkost Evropske unije, če bi sedaj popustili. To je tudi test za strani lobistov, ki so dobro organizirani, kako bi oslabili podnebno zakonodajo in tu ne smemo popustiti. Zdi se mi čudno to, kar je dejal kolega Kramer, da je ETS eh, poseg v eh, zračni prostor drugih držav, pa vse to ni res imamo pristojbine za pristajanje, za letališča, veliko je različnih pristojbin v uh, letalskih sistemih. Zakaj bi ravno ETS bil poseganje v zračni prostor v pravila glede zračnega prostora tretjih držav v Moskvi? Seveda so tudi govorili o tem, vendar pa, da bi sedaj to bilo poseganje v zračni prostor, to pa ne. Mislim, da te grožnje ne smemo imati preveč resno in ne smemo popustiti. Prav tako sem mnenja, da Evropske unije ni spodletelo, smo na poti k uspehu. Seveda si ne želimo trgovinske vojne. Naš cilj je varovanje podnebja in če sedaj IKAO gre v naši smeri in jih predsednik poziva, da naj sprejmemo mednarodni dogovor, potem moramo to z veseljem sprejeti. Ostati moramo odločni, ne smemo popustiti, ne smemo postati živčni, tudi ostali se bodo pridružili in dosegli bomo mednarodni sporozum. Hvala lepa. Še dva. Najprej kolega Garbrantju, potem pa še Satu Hasi. Hvala lepa. Kaj je največja težava podnebne politike? To, da nimamo enakovredne podlage, na kateri bi delovali. Govorimo o enakih pogojih za vse, pa tega nimamo. Tukaj pa sedaj to imamo zaradi čez mejnega značaja letalskega prometa. Taka pač je definicija. In zato smo na pravi poti. In želim si rešitve v okviru IKAO, vendar pa edini način, da bi to dosegli po 20 ne zelo uspešnih letih, je tako, da uporabimo ETS kot orodje za pritisk. Popolnoma se strinjam z Basom Eckhoutom glede slabosti Moskovske skupine in eh, čudni mešanici te koalicije celo Belorusija je del te koalicije. To je ena najbolj izoliranih držav na svetu. Saj so vrgli tudi iz Belorusije eh, veleposlanika Evropske unije. Mislim, da ne želite biti na strani držav, ki so takšne. Dobra strategija EU eh, e je, da če se držimo sistema ETS, bomo kmalo dosegli premike v IKAV, da bodo dejansko skušali doseči mednarodni sporozum. Torej, je zadnja stvar, ki se lahko privoščimo, ta, da popustimo. Nadaljevati moramo s pritiski. In prepričan sem, da bo to vodilo k sporazumu v okviru IKA in vsi se bodo strinjali. In potem bo seveda m, mm, najbolj pridobilo podnebje. Hvala lepa, sedaj pa Satu Hasi. Hvala lepa. Hvala lepa, Gerbrandi. Podpiram komisijo v celoti. In mislim, da mora biti jasno vsem, da je zakon zakon. Ta zakon je bil pripravljen julija 2008. Predlog komisije je bil podan leta 2006. To ni bilo presenečenje za nikogar. Leta 1997 v Kyoto je IKO dobil nalogo, da naj nekaj stori na mednarodni rani. Kot vemo, so storili nič. Niso storili nič. To so si tolmačili pač tako, da lahko storijo, kar jim pač ustreza glede podnebne strategije. Sedaj pa počasi začenjajo razumevati, da tako ne more ostati zavedno. Zakon je zakon in imamo pravico spremati zakone na našem ozemlju. To je jasno. Hvala lepa, Sato Hasi. Tako smo na koncu seznama govornikov. Sedaj pa dajem besedo še enkrat komisiji. Če bi šlo pet minut eh, generalni direktorat za podnebje, imamo še eno pomembno temo na dnevnem redu. Prosim, če ste lahko kratki in natančni. Well, much, Hvala lepa. Poskušala bom biti kratka in eh, bom poskušala spregovoriti o glavnih točkah v tej razpravi. Najprej bi se rada zahvalila poslancem v tem odboru za prevladojočo podporo zakonodaji, ki dejansko je zakonodaja o podnebnih spremembah. Gre za verodostojnost Evropske unije, kot je kar nekaj poslancev Evropskega parlamenta v tej razpravi tudi že povedalo. Podnebne spremembe so ena ključnih politik Evropske unije. gre za kratkoročne in dolgoročne ambicije. In eh, sprejeli smo zakonodajo, ki je bila sprejeta strani parlamenta in sveta. In ta zakonodaja ima dovoljšen vpliv, da lahko začnemo mednarodno razpravo v okviru IKAO. Naj se ostavim za trenutek pri nekaterih vprašanjih, ki so bila zastavljena, kar se tiče moskovskega sestanka. Veliko izmed vas vas je omenilo, da je bil sestanek tak, da je združil države članice IKO. Dogovorile so se, da bodo sodelovali znotraj IKO. Prav tako imamo to košarico ukrepov, ki jih lahko sprejmemo. Če pa si pogledamo osnutke izjav z tega sestanka, je bil rezultat sestanka. nekoliko manj enoten. Niso se strinjali glede ukrepov kljub temu pa je za Evropsko komisijo pomembno, da so te države sedaj pripravljene z nami sodelovati v ICAO. Naša zakonodaja je tudi prožna in tukaj to zadeva vhodne lete. Nikomor ne pravimo, da ne želimo upoštevati ukrepov, ki jih bodo oni sprejeli. Pripravljeni smo si ogledati te ukrepe, kaj počnejo druge države in uporabiti to prožnost tudi v naši zakonodaji, zato da bi upoštevali tudi njihove ukrepe za zmanjševanje emisij v letalskem prometu. Ta zakonodaja, mislim, da je bila zelo velik katalizator v globalnih postopkih. Vem, da se ne strinjate vsi glede tega z mano, vendar pa komisija je resnično dejavno udeležena v postopku IKO in razprava se mora tam odviti. Naj tudi povem, da smo čakali na globalne ukrepe 15 let, preden smo prišli do točke, ko je Evropa ukrepala v skladu smernicami tega mednarodnega organa. Kljub temu pa še vedno upamo in verjamemo v Evropski uniji, da je prava pot za odgovor na podnebne spremembe globalni pristop. Naj zaključim, gospod predsednik. Rada bi odgovorila na vprašanje, ki ste ga zastavili ki ga je zastavilo kar nekaj izmed vas, kakšni so stroški tega ukrepa. Mislim, da tukaj ne gre za ekonomske stroške. Če si ogledamo stroške, ki jih zaračunavajo letalske družbe, potem ti stroški ne višajo cen letalskih vozovnic. Vsaj znatno ne. Če pa si ogledamo potem nekatere podatke, lahko vidite, da je vozovnica za dolg let eh, sedaj eh, više za manj kot 2 evra. Torej ne gre za te stroške, gre za verodostojnost Evropske unije. Evropska unija je bila vedno verodostojna, tudi v večstranskih forumih. In eh, tukaj osredotočamo naše prizadevanje in zato se veselimo vaše podpore. Zato tudi menimo, da moramo z našimi mednarodnimi partnerji tudi v prihodnje sodelovati. Hvala lepa. Dank, Hvala lepa. Za, ta, za te odgovore. E, mislim, da lahko rečem, da bo večina v tem odboru storila vse, da bi lakmusov test za evropsko podnebno politiko prestali in da se bomo za to tudi zauzeli. Hvala lepa za razpravo. Še vedno smo mi vodilni. Tako. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu gre za točko 19. Klinična preskušanja v državah z nizkim dohodkom. Peter Lize je prosil za to točko. Malo časa imamo tako, da dajem kar besedo gospodu Lizeju. Hvala lepa v zadnjih mesecih, sem eh, bil v intenzivnem stiku s strokovnjaki glede na to temo. Tudi v Strasburgu smo imeli zelo zanimivo razpravo, tudi z indijskim profesorjem, ki je pokazal, kako v Indiji, pa tudi v drugih državah z nižjim dohodkom, kako se tam izvajajo klinična preskušanja. In žal smo morali ugotoviti, da zdravila ki so v Evropi na trgu, da jih deloma preskušajo tudi v tretjih državah in da kljub temu, da je to zakonsko predpisano, da se ne držijo vedno standardov. Veliko novinarjev, nekaj jih je prisotnih tudi tukaj danes, so opravljali raziskave in so ugotavljali, da ljudje umirajo, da ne pažijo na varnostne standarde. In to, lahko ima, to lahko ima posledice tudi za zdravje ljudi v Evropi. Če ne sledijo standardom, potem tudi zdravila niso absolutno varna. Iz razprave v Strasburgu vem tudi, da ima in Evropska komisija poznata ta problem, da delata na tem, vendar pa mislim, da potrebujemo veliko politično podporo za to temo. Ni potrebno spreminjati zakonodaje kajti v naši zakonodaji za autorizacijo zdravil je zapisano, da se moramo držati istih pravil tudi glede zdravil, ki prihajajo iz tretjih držav. To je pomembno in sedaj bi komisijo in njemu prosil, da povesta, kaj ste že storili, kaj še nameravate storiti in kje bi potrebovali podporo parlamenta. Da je že vse lepo in prav, da smo že lahko zadovoljni. To ni res. Poročila govorijo drugače. Potrebno je storiti več. Hvala lepa. Naj upozorim, da imamo televizijsko ekipo VDR in tisti, ki ne želijo sodelovati pri razpravi, naj prosim zapustijo dvorano. Hvala lepa. Tako, najprej dobi besedo komisija. Predstavitev pet minut, tako da bodo dobili besedo še vsi ostali, tudi Ema in eh, potem tudi poslanci. Tako tehničnih težav ni več. Komisija, kdo je navzoč? Tako, sedaj lahko začnemo. Gospod Soro, vaša predstavitev. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala lepa gospodu Lizajo za povabilo in za to, da imamo to točko na dnevnem redu. Prvič sem v tem odboru, potrudil se bom po najboljših močeh. Torej, kaj so klinični preizkusi? To je preizkus zdravil na ljudeh eh, izven normalne klinične prakse zdravilo lahko že autorizirano, odobreno ali ne. Klinično preizkušanje ni po definiciji nekaj, kar predstavlja visoko tveganje. Lahko prinese veliko prednosti za družbo, za zdravstveni sistem in tudi za bolnike. In tudi za tiste, ki preizkušajo zdravila. Pogosto so udeleženci tisti, ki želijo sodelovati pri različnih zdravilih. Kakšne so razmere v Evropske unije? Imamo zaskrbujočo podobo v Evropske unije. Klinični preskuši se manjšajo, vedno manj jih je, med 2007 in 2010 so padli za 15 odstotkov. In začasni podatki za leto 2011 kažejo še večje upadanje. direktiva o kliničnih preskusih, ta se zelo kritizira. To je ena najbolj kritiziranih na področju zdravstvene politike v EU. Veliko krat je bilo to prikazano kot razlog za upad. Po našem mnenju to ni edini razlog, vendar pa dokazi kažejo, da je to eden od razlogov. To skušamo spremeniti in pripravili bomo predlog sredi letošnjega leta to ni ključna tema te razprave, zato bom preskočil podrobnosti, kaj želimo narediti in se bom osredotočil na temo današnje razprave. Torej vidimo, da prihaja do upada privlačnosti Evrope za klinične preskuse. Mislim pa, da moramo še vedno jih izvajati. To je sedaj mm, globalna raziskava in Evropska unija je postala manjši udeleženec. Tukaj lahko vidite udeležence pri ključnih študijah leta 2005 do leta 2009 v tretjih državah. Podoba je sledeča. Tretjina se odvija v Evropi, tretjina v ZDA, tretjina pa druge po svetu večina v državah eh, z raztočim gospodarstvom izven Afrike. Torej ne gre za divji zahod, kar se zakonodaje tiče. Imamo kar nekaj pravil na globalni ravni. Mislimo, da ni vedno negativno, če imamo globalni pristop do raziskav. Imamo kar nekaj smernic eh, glede etičnega pristopa k temu vprašanju, še prav posebno Helsinska izjava in tudi dobre klinične prakse. Pa tudi delo Sveta Evrope je pomembno. Imamo dve zakonodaje Evropske unije na tem področju. Najprej direktiva o kliničnih preskusih, ta določa, kako se morajo izvajati, in potem tudi skupnostni kodeks o zdravilih. Tukaj govorimo o tem, kateri klinični preskusi morajo biti podani za avtorizacijo za držene zdravila. Imamo tudi potem pravila za tretje države, ki bi lahko, bili, ki bi lahko bile del tega. Komisija to upošteva, vendar pa potrebno si je zapomniti, da imamo potem omejitve, kar se kompetence in jurisdikcije tiče. Kar se kliničnih preskusov v tretjih državah tiče, imamo kodeks eh, skupnosti o zdravilih in ta pravi, da morajo tretje države izpolnjevati direktivo o kliničnih preskusih in mora izpolnjevati tudi ekvivalentne standarde. Torej, to pravilo ekvivalentnosti obstaja. In kot je dejal gospod Lize, ne mislimo, da bi lahko to postalo bolj operativno, če bi spremenili zakonodajo. Gre bolj za vprašanje ustrezne izvedbe zakonodaje. Ne želimo, da bi postala direktiva o kliničnih preizkusih bolj restriktivna, kajti potem bi imeli več kliničnih preizkusov izven Evropske unije želimo si boljšo uskladitev na globalni ravni te zakonodaje, boljšo zgradno zmogljivosti, gre za vire, gre za izvajanje, ne za nove zakone. Inšpekcije, nadzor in preglednost, to je pomembno. Za zaključek, zelo na kratko, globalizacija v kliničnih preskusih je realnost. To ni nujno negativno, ne gre za spreminjanje pravil gre za ustrezno izvajanje. Še enkrat naj podarim, izvajanje, izvajanje, izvajanje. Hvala lepa, gospod Soro. Mislim, da je ta predstavitev uspela. Sedaj pa še predstavitev predstavnika EME, gospod Ferguson, Fergus Sweeney. Prosim, tudi vi imate na razpolago pet mino, da bodo potem lahko kolegi zastavili še vprašanja. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Lize, za to točko na dnevnem redu in za priložnost, da spregovorim. Ema no, sledi poreklu udeležencev v kliničnih študijah, kot je dal gospod Soro. Gre za tretjino iz Evrope, tretjino iz ZDA, Severne Amerike, ostala tretjina pa je razdeljena po svetu, kot lahko vidite. Ti preizkusi vključujejo 750 tisoč bolnikov, 57 tisoč eh, krajev, kjer potekajo ti preizkusi in eh, okrog 90 državah. In potem dobimo približno 400 zahtevko za tržno autorizacijo. Tega pa smo potem imeli v naši agenciji tudi 215 inšpekcij. Naj izpostavim, da to v prvi vrsti izvajajo inšpektori držav članic, mi imamo pristojnosti in izvajajo tudi veliko število inšpekcij v Evropi. Kaj ti seveda je jasno, da moramo pomesti najprej pred svojim pragom. Tukaj na prosovnici težko je prebrati, lahko vidite število kliničnih preskusov v teh različnih državah izven Evropske unije in Severne Amerike. Vidimo lahko, katere so najpomembnejše države in potem tudi poslovnica, ki jo je že pokazal gospod Soro, kjer lahko vidimo, da imamo ZDA, Kanado, Rusijo, Brazilijo, Južno Afriko, Argentino, Indijo, Mehiko in tako dalje. To so države, ki bi jih lahko pričakovali. In naj izpostavim, da gre za klinične preizkuse, ki so že bili opravljeni. Torej, Indija, Kitajska, letos, številke za letos so verjetno veliko više, kot kaže to tukaj. Tukaj vidite rast eh, inšpekcij od leta 2000 na levi do leta 2010 na desni. 2011 je podobno podoba. In potem tudi razporeditev inšpekcij v Evropi in ZDA, še prav posebno leta 2007 kjer smo spremenili politiko inšpekcij po regijah sveta. In sedaj za vašo informacijo, prosojnica, države, kjer so inšpekcije se odvile. Zato, da bi bili bolj operativni in da bi uporabili koncept ekvivalence za tretje države, imamo dokument eh, za razmislek o avtorizaciji trženja zdravil. Tukaj smo izvedli zelo široka mednarodna posvetovanja z regulatorji, tudi bolniki, eh, ponudniki zdravstvenih storitev in sam dokument govori o štirih področjih mednarodnem sodelovanju, praktični uporabi etičnih standardov, kako bi v praktičnem kontekstu lahko to tolmačili, potem koraki, ki jih je potrebno storiti pred eh, preskusi in smernice za izboljšanje teh faz potem pa tudi koraki za to, da preverimo izpolnjevanje pravil. Tukaj gre za naše odbore, za odbore po državah članicah, za ponudnike zdravstvenih storitev, za bolnike in tako dalje. To podpira zelo veliko združen. Ključne točke so sledeče. Ne zahtevamo novih pravnih določb, delujemo v sedanjem okviru. Etične standarde podpiramo v procesu avtorizacije za trg. Prav tako moramo spodbujati zmogljivost, še prav posebno v eh, razvijajočih se državah. Prav tako želimo loče, ločevati različna vprašanja v postopku autorizacije. Tukaj gre za to, da iščemo tudi znanstvene svete v težkih razmerah in želimo si tudi več preglednosti pri oceni. Tukaj potrebujemo boljše standarde, bolj razložene standarde in korake, ki so potrebni. Potem tudi ranljivost eh, skupin. Poročila nekaterih mednarodnih daravnic, tega ne bom omenjal, nimam časa. Potrebno je okrepiti mednarodno sodelovanje. Tukaj imamo zelo veliko dvostranskih eh, sporozumov in pogovorov z Evropsko komisijo in ZDA, Kitajsko, Indijo in Rusijo in tukaj želimo ustvariti globalno mrežo. Prav tako smo šolali veliko inšpektorjev, to tudi še počnemo. Naslednji koraki pa so, da bi objavili končno poročilo in da bi revidirali naša poročila, da bodo bolj dosledna, da bi se bolj osredotočali na ranljive klinične preskuse in da bi ponudili um, znanje, ki je potrebno na etični podlagi za te preizkuse in da nadaljujemo z mednarodnim sodelovanjem. Sveda pa se zanašamo na to, da bodo vse države članice skušale zavarovati svoje udeležence v preizkusih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Svini, za predstavitev v imenu EME. Ana Rosbach bi rada spregovorila in pa Lina Makevan. In potem še seveda Petalize. Ana Rosbach, prosim. Hvala lepa, da ste danes prišli v odbor in hvala lepa, da z nami razpravljate o tej pomembni temi. Imam nekaj vprašanj. Katere konkretne ukrepe boste sprejeli za to, da bi zagotovili, da, bi etične, da ne bi kršili etičnih smernic v takšnih primerih v prihodnosti? In zanima me tudi, kaj je bil do sedaj problem, kaj ti eh, nove zakonodaje ne potrebujemo, kot ste sami dejali. Torej, Uporabljali boste obstoječi okvir. Zakaj je potem prišlo do problemov? Kje je prišlo do težav? Komu je spodletelo? Ali ima ima pregled nad družbami in osemi, osebami, ki stojijo za temi e, preizkusi? Ali govorimo tukaj o velikem številu podjetij ali jih je samo malo? In ali e, je veliko teh podjetij evropskih? Ali se kršitelji ponavljajo? In na zadnje, rada bi slišala, kakšne sankcije, če so predvidene, ste uporabljali eh, proti eh, podjetjem, ki so upravljali eh, klinične preizkuse. Hvala lepa. Hvala lepa, Ana Rozbak, zdaj pa Linda, Linda McKeven. V zadnjih desetih minutah smo slišali veliko informacij in težko je to absorbirati. Zato bi vprašala sledeče. Ne delamo se, da, ni, da ne obstajajo resne obtožbe proti tem eh, eh, preizkusom, naprimer v Indiji, vem, da to poznate. Torej, kaj se zgodi v takšnem eh, primeru? Če so resne obtožbe in če so vključena podjetja, ki prosijo za dovoljenje za zdravila od EME, kaj EMA stori? Ali si pogleda te zadeve? Kako potem se odzovete na to v procesu odobritve? Potem pa še baza podatkov. Eh, v lanskem letu je sedaj ta baza podatkov na spletu. Ali lahko pojasnite, kaj eh, ta baza kaže? Ali gre tukaj za preizkuse eh, v Evropski uniji ali pa kaže samo na preizkuse zunaj Evropske unije? In ali se to omejuje samo na pediatrične podatke? Baza podatkov v ZDA vključuje tudi otroke. Oziroma vključuje tudi preizkuse. Torej, to bi bila moja vprašanja. Hvala lepa, Lina Makivan, Peter Dize. Čisto kratek bom. Mislim, da eh, bi morali v prvi vrsti poskrbeti za to, da zunaj Evrope, ko se, ko se eh, zdravila dovolijo v Evropi, da se spoštujajo predpisi. Če za pokredno vprašanje, ali se je kdaj zgodilo, da EMA ni avtorizirala določenega zdravila, ker je prišlo do kršitve pravil o ekvivalentnosti? Kot je dejala eh, Linda McGiven, zanima me, kako ste se odzvali na, poročilo, eh, na poročila Independenta. Razprava v Štrasburgu je bila neformalna. Gospod Sweeney je bil tam in je slišal govor gospoda Jezanja iz Indije in tam je bil tudi eh, sodelovec iz Sora. Zanima me, kaj sta EMA in komisija storili od tistih dogodkov, kajti dejansko so ljudje umirali v Indiji, v Indiji, to je bilo dokazano, predpisi se niso spoštovali. In zanima me, kakšne eh, konsekvence ste potegnili iz teh poročil. Hvala lepa, Peter Lize. Najprej bom dal besedo gospodu Soru, potem pa ob koncu še gospodu Svinijo. Izvolite, gospod Sor. Kratek bom. Nisem rekel, da nove zakonodaje ne potrebujemo. Sedaj izvajamo uh, predalavo direktive o kliničnih preizkusih. Kar pa sem rekel, je sledeče. Ustvariti moramo pogoje za. Torej, da bi, bili, da bi bila pravila za izvajanje kliničnih preizkusov bolj stroga, to ni samo rešitev. to ni način, kako bomo rešili problem. Klinični preizkusi morajo postati bolj pregledni in to je odgovor. In tudi ekvivalentni preizkusi, pre, eh, klinični preizkusi morajo biti eh, jasni, vedeti moramo, kako se izvajajo in kje. To vključuje tudi prošnje za odobritev za zdravila, kjer se klinični preizkusi izvajajo v tujini. To je to, kar sem rekel. Sankcije, kar se tega tiče, o tem bo več povedal Fargo Swini. Jasno je, da če zahtevek za tržno avtorizacijo nima teh ekvivalentnih standardov, potem tega ne bomo sprejeli. Sankcije pa niso v pristojnosti Evropske komisije. Hvala lepa gospod Coro, sedaj pa v imenu Eme, gospod Cvini. Hvala lepa za vprašanja. Najprej bom spregovoril o zakonodajnem okviru. To, kar je določila EMA, oziroma, oziroma najprej o tem, kar lahko storimo v sedanjem okviru. Mislim, da potrebujemo napredek v obstoječem okviru, kajti potrebnega bo nekaj časa, preden se bo zakonodaja spremenila. Morda so tukaj določena področja, ki so povezana s preglednostjo. Tukaj bi lahko kaj spremenili. Sedaj se uh, naslanjamo tudi na inšpekcije in eh, tukaj treba zagotoviti, da se predpisi spoštujajo v Evropski uniji. Treba pa je preverjati tudi, e, ali se predpisi izpolnjujejo glede preizkusov, ki se izvajajo zunaj Evropske unije. Delati moramo z organi v državah, kjer se preizkusi izvajajo, zato da bomo okrepili njihovo izmogljivost in da bomo okrepili njihove inšpekcijske sisteme, ki se, ukvar, ki se izvajajo tekom izvajanja preizkusov in pa treba je tudi eh, pogledati njihove etične sisteme. Potem ste vprašali, katera podjetja so vključena. Eh, da, imamo pregled, kajti vemo, katera podjetja so vključena. Te informacije imamo, to je v dosjejih, ki jih prejmemo. In izvajanje preizkusov v teh državah zunaj Evropske unije in pa v Severni Ameriki vključujejo številne dosjeje. Skoraj da vsakršen razvoj zdravil je globalen in um, proizvajalci poskušajo prodreti na trge zunaj Evrope. tako da bi zagotovili dovolj um, pacijentov, da bi dosegli pacijente, ki jih potrebujejo. Evropske inštitucije takšnih stvari ne morejo nadzirati. Sankcija, ki jo uh, imamo, je ta, da zavrnemo avtorizacijo zdravila. To je čisto konkreten instrument in po eni strani občasno to uporabljamo. Včasih pa zavrnemo dostop do pacijentov v Evropi ali pa zunaj Evrope, kajti številne države se zanašajo na naše obrednotenje pri njihovih lasnih eh, avtorizacijah. Preglednost je zelo pomemben instrument in zato si poskušam, poskušamo zvišati dostop do informacij v zvezi s tem, kje so se preizkusi izvajali, odkot prihajajo pacijenti in pa eh, vključeni so tudi informacije o eh, ranljivosti teh pacijentov. In poskušamo zagotoviti, da se potem upošteva ta ranljivost pacijentov in da uživajo zadostno zaščito v takšnih situacijah. In to nam potem omogoča, da ne, da vedno nujno zavrnemo um, oziroma Včasih smo morali zavrniti zahtevek za tržno avtorizacijo. In, eh, inšpekcij, podatki o inšpekcijah so pogosto prispevali k temu. Nespoštovanje pravil ni geografsko vprašanje po naših izkušnjah, ampak gre za to, ali je podjetje dobro izvajalo preizkuse ali ne. In to se lahko dogaja povsod, ali v Evropi, ali v Ameriki, ali kjerkoli drugod. In preizkusi v a, državah v razvoju so se skrbno izvajali po sedanjih podatkih. Podatke, ki jih imam na voljo, so stari 3-4 leta, ampak prišlo je do velikega razvoja kliničnih preizkusov v številnih državah, zato moramo biti previdni. In zato je posebej pomembno, da izvajamo te praktične ukrepe, ki sem jih orisal, zato da bi ostali pozorni. Morda ni prišlo do velikih kršitev eh, pri preizkusih, ki smo jih eh, pregledali, ampak lahko pa pričakujemo spremembe, kajti vedno več je novih akterjev in velike povdarek na zelo mladih eh, krhkih regulativnih sistemih in lahko pričakujemo več težav v zvezi z preizkusi. Zelo dobro se zavedamo eh, določenih poročil in v številnih primerjih gre za preizkuse, ki so jih izvajala podjetja, ki um, tržijo svoje proizvode v Evropi govoril sem s številnimi akterji in mislim, da moramo ostati res eh, previdni. Podpirati moramo tudi izgradno zmogljivosti. Kar se tiče baze podatkov, Evropski registr kliničnih preizkusov temelji na bazi podatkov. je pa tukaj um, načrt eh, pediatričnih uh, inšpekcij. To vključuje tudi pediatrične, pediatrične preizkuse in pa preizkuse uh, z odraslimi. to leto izvajamo tudi eh, programsko opremo, da bi vključili tudi mm, druge podatke. Hvala lepa. Dank, so, Hvala lepa. Hvala lepa uh, gospodu Svinju iz EME. Mislim, da je bila ta razprava zelo pomembna. Opravičujem se, da smo imeli tako malo časa za tako pomembno temo. O tem bomo še razpravljali klinične študije eh, v državah za nizkimi dohodki, to bo še ostalo tema. Želim vam vse dobro, delajte dobro naprej. Kolegicam in kolegom pa želim eh, dober, lep premor. In znova se bomo srečali o 15. uri in pogovarjali se bomo o 18. točki, torej o smernicah za vse evropska telekomunikacijska omrežja. Hvala lepa.